Dobrodošli, prijatelji. Bomo zdaj začeli s sestankom. In najprej dovolite, da povem, da imamo pred sabo dnevni red. Ga lahko potrdimo. Ja. Tolmačenje je na voljo v vseh jezikih z izjemo malteščine, hrvaščine in galščine to pomeni, da smo že pri tretji, četrti in peti točki na dnevnem redu in bomo začeli z Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja CDFOP. Uh, gre za skupno obravnavo, kot veste, predlogov sprememb k predlogu, da bi revidirali tri, tri partitne agencije. Začeli bomo s CDFOP-om in besedo bom dala kar takoj poročevalki gospe Anne Sander. Izvolite, gospa. Merci, madame la président. Hvala lepa, gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Rada bi vas spomnila, da je 23. augusta leta 2016 Evropska komisija objavila predlog nove uredbe za CDFOP, torej za Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja. Skušajo izpolniti dva cilja in sicer poenotiti določene dele te uredbe, določene določbe, ki se nanašajo na te evropske centre, po drugi strani pa so želeli spremeniti tudi samo misijo in delovanje agencije. Danes dopoledne bi vam rada zelo na hitro naslikala teh 121 predlogov sprememb, ki sem jih prejela na to poročilo. Sicer v teh predlogih sprememb nisem opazila kakršnih koli ovir, ki bi bile nepremostljive. Strinjam se, da je predlog Evropske komisije dokaj uravnotežen, Pripričana sem, da bomo uspeli skupaj doseči napredek, zato da bi tudi čim hitreje oblikovali to poročilo. Poročevalcem v senci sem že povedala, da sem vesela, da lahko sodelujem z njimi, zato bi se tudi rada zahvalila vsem svojim kolegom za podane predloge sprememb. Če se spustimo nekoliko bolj v same predloge sprememb. Globalno gledano se strinjamo glede različnih vprašanj. Kot prvo, mislimo, da je zelo pomembno, da vse tri agencije med seboj tesno sodelujejo. S tem se bomo izognili podvajanju dela, izboljšali tudi samo sinergijo. Mislim, da se skupine tudi strinjajo, da je zelo pomembno, da upravni odbor agencije pred povabi tudi predstavnika OŠE Eurofunda in Evropske fundacije za usposabljanje na njihove sestanke kot opazovalce. Druga točka, kjer smo si enotni, se nanaša na cilje, ki jih skuša doseči agencija. Predlog komisije sicer omejuje CDFO povodelovanje na nudenje pomoči Evropski komisiji. Nekateri pa so želeli, da bi vse institucije unije imele enakopravno funkcijo, enako velja tudi za nacionalne akterje, torej za vlade in socialne partnerje. Sama se s tem strinjam. Še tretja točka, glede katere se strinjamo, gre za porazdelitev vloge med upravnim odborom in direktorjem. Nekateri predlogi sprememb gredo v tej smeri, ki sem jo začrtala že sama. Upravni odbor mora zagotoviti strateško upravljanje te agencije, se pravi, mora opredeliti ključne usmeritve. Po drugi strani pa je direktor tisti, ki vsakodnevno zagotavlja upravljanje z agencijo tudi na upravni ravni, sprejema odločitve v zvezi s kadrom agencije, če želi, lahko tudi imenuje namestnika direktorja. Kolegice in kolegi, številni ste vložili predloge sprememb, s katerimi želite, da bi pristojnosti upravnega odbora prenesli na direktorja. Četrta točka, glede katere se mi zdi, da se strinjamo, se nanaša na urade za zvezo te agencije. Nasplošno se strinjamo, da lahko agencija vzpostavi tudi urad za zvezo v Bruslju, ker bo s tem spodbudila sodelovanje z različnimi institucijami. Po drugi strani pa se nam ne zdi smiselno, kot predlaga komisija, da bi ta agencija imela možnost vzpostavljati tudi lokalne urade v različnih državah članicah. Še zadnja točka, glede katere se strinjamo, prevajanje. Želimo si, da bi tudi ta agencija imela možnost dostopati do storitev prevajanja in sicer širše gledano, ne zgolj do storitev prevajanja ki jih je imela na voljo do sedaj, morala bi imeti dostop do storitev prevajanja, kot jih imajo drugi organi v Uniji. Tako, o teh točkah se bomo morali še pogovoriti. Obstajajo tudi točke, pri katerih se mnenja nekoliko bolj razhajajo, vendar se bomo potrudili za to, da oblikujemo kompromise. Naprimer, ko gre za finančne in kadrovske vire, potem, ko gre za samo sestavo upravnega odbora. Za zaključek Gospa predsedujoča, bi vas rada spomnila na to, da si resnično želim, da bi med seboj dobro sodelovali skupaj s poročevalci v Senci pri poročilu o CDFOP-u, pa tudi s kolegi poročevalci in poročevalci v Senci pri ostalih agencijah. Naš cilj je bil, da oblikujemo skupno stališče do vseh agencij, Še enkrat naj vas spomnim, da sem pripravljena na sodelovanje in prepričana sem, da bomo odlično sodelovali. Hvala. Um, Hvala. Če tudi na dnevnem redu zapisano, da bodo te tri točke da bodo te tri točke, ki zadevajo te tri tripartitne agencije, obravnavane v skupni razpravi, sem razumela, da je poročevalcem ljubše, da dosjeje obravnavamo ločeno. Sato, samo to sem hotela preveriti, če se s tem strinjate. Skratka, potem bodo poročevalci v senci najprej spregovorili o CDFOP-u, potem pa bomo eh, začeli obravnavati naslednjo agencijo. To pomeni, da dajem besedo gospodu Pavlu v imenu SND, poročevalcu v senci. Hvala. Hvala, gospod Gospod predsedujoča, zahvaljujem se poročevalki za usmeritvene predloge spremen tudi vsem drugim poslancem in poslankam, ki so prispevali. Naj samo povem, da je tri partitna narava teh treh agencij nekaj, kar ustvarja odlični odličen način vključevanja vseh deležnikov, kar eh, omogoča iskanje trajnostnih rešitev. Prav tako moramo pogledati, da agencijo ne bomo dali preveč ciljev, glede na to, da imajo omejena sredstva in človeške vire. CDFO bo moral eh, pomagati pri oblikovanju eh, poklicnega usposabljanja, pa tudi veščin in spretnosti na ravni unije. Agencija bi morala zagotavljati dokaze za zna, izmenjavo znanja med Evropsko unijo in nacionalnimi akteri, še zlasti vladami in socialnimi partnerji. Brez spremembe statuta in proračuna bi sicer eh, to pomenilo slabše delo te agencije. Uh, Kar zadeva imenovanje izvršnega organa in upravnega eh, organa, se naša politična skupina samo strinja s tem, da se dodajo tudi neodvisni strokovnjaki, ki bodo zastopali Evropski parlament. Ljudje, ki bodo imeli ta položaj, bi morali eh, odločati tudi o notranjih strukturah agencije in kjer je to potrebno, eh, bi bilo treba najprej posredovati nalo, um, odločitve upravni, uh, eh, upravnemu odboru. Za vse to pa je potreben tudi trden proračun. Seveda se strinjamo, da bi morali za direktorja glasovati člani upravnega odbora in da bi moral ta biti pristojen le za vsakodnevno vodenje agencije. Uh, Nam se ti tudi zelo pomembno, da se zagotovi enakopravna zastopanost spolu, tako da nobeden od spolov ne bo presegal 60 odstotkov uh, v članstvu, zato bomo podprli predloge sprememb v tej smeri. Kar zadeva pravojavske storitve, kar je omenila tudi gospa Sander, te, ki so potrebne za delovanje agencije, poleg uh, prevajanja, menim, da bi CDFOP lahko izkoristil tudi in uporabil zunanje ponudnike, ker je to potrebno, seveda pod pogojem, da izpolnjujejo vse delovne, okoljske in druge standarde in da se spoštujejo pravila konkurence in preglednosti delovanja. Veselim se že sodelovanja na tem dosjeju in hvala za besedo. Hvala vam. Potem pa dajem besedo gospe Sitnanski. Izvolite, gospa. Hvala lepa, gospa predsedojoča, za besedo. Dovolite, da se najprej zahvalim poročevalki, da je predstavila ta dokument eh, in tudi zahvaljujem se ji za povzetek. Ta svežen, ki ga je predstavila komisija, je dejansko zelo dober, zelo dobro uravnotežen, tako da je bilo delo pri tem svežnju precej preprosto oziroma smotrno. Kar zadeva predloge sprememb smo se osredotočili na eh, okrepljeno sodelovanje med agencijami. Menimo tudi, da je treba preprečiti kakršnokoli podvajanje dejavnosti. CDFOP je ena tistih agencij, ki bistveno prispeva k uh, izpopolnjevanju poklicnega usposabljanja. To pomeni, da omogoča izboljšano zaposlovanje. Menim, da je treba podpreti dejavnosti te agencije tudi v prihodnje. Tukaj moramo graditi na najboljših praksah. Prav tako moramo izboljšati dejavnosti spremljanja, ki bi prispevale k dvigu ravni dejavnosti, ki jih opravlja CDFOP. Trenutno potekajo javne predstavitve o tej agenciji in tudi o ostalih dveh. Trenutno še nimamo eh, rezultatov teh eh, javnih posvetovanj. Torej bomo morali počakati do julija, ko bomo lahko dejansko prejeli rezultate te, eh, tega procesa. Prepričana sem, da bomo na ta način potem lahko delovali v pravi smeri. Hvala lepa. Hvala vam. Marian Harkin ne vidim v dvorani. Bi želel kdo drug eh, tukaj zastopati skupino Alde? Ne vidim, da bi se kdo javil. To pomeni, da lahko kar nadaljujemo skupino GUE NGL. Gospa Kuneve, gospe Kunove ne vidim. Op, se opravičujem. Zdaj pa vas vidim. Izvolite, gospa Kuneva. Žal sem vas spregledala voli el capítulo de Adelphi, metis tropologijas po prospazona simple rosso, tempo de calidad. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Skušala sem tudi sama doprinesti k temu poročilu. Uložila sem predloge sprememb, zato da bi to poročilo še izboljšali. Ta center je seveda zelo pomemben. Predvsem pa je pomembno, da ne bi prihajalo do kakršnih koli protislovi v odnosu do drugih institutov korupciji, naprimer do Eurofonda in ostalih. Tako, zdi se mi, da obstaja dodana vrednost pri tej agenciji. Naprimer, agencija zagotavlja tudi varnost in zdravje na delovnih mestih. Ta center pa pomembno prispeva k samem usposabljanju. Zato se mi zdi, da bi morala ne samo Evropska komisija, temveč tudi druge institucije ter države članice storiti več. Zato predlagam, da bi tudi Evropski parlament bil zastopan v upravnem odboru CDFOPA, pa tudi v izvršnem odboru. Evropski parlament bi zagotovo lahko pravi odlično delo, obveščati bi ga morali tudi o delovnem programu tega centra, bi pa morali imeti tudi možnost sodelovati bolj aktivno v samem procesu odločanja izvršnega odbora. Naprimer, lahko bi imeli svojega podpredsednika. Zagotoviti moramo tudi preglednost dela tega centra. Zato prosim vse člane upravnega odbora, da vedno povedo, če kadarkoli pride do konflikta interesov. Pomembno je, da izvajamo politike, ki smo jih oblikovali, vendar bi se morali dodatno usklajevati in se med seboj posvetovati že pred to fazo. V centru morajo pripraviti kakovostne programe, kajti ti so zelo pomembni, tudi ko se soočamo s pomankljivostmi v naših politikah. Uložila sem kar nekaj predlogov sprememb. Veliko drugih kolegov je podprlo moje predloge sprememb. V teh predlogih govorim predvsem o konkretnih dejavnostih, ki bi jih lahko izvajal direktor skladno z evropskimi pravili in tudi skladno sodno prakso Evropskega sodišča. Ta center bi vedno moral imeti možnost izvajati svoje naloge, za kar potrebuje dovolj finančnih in kadrovskih verov. Kar pa zadeva učinkovitost tega centra, zdi se mi, da bi jo lahko izboljšali, če bi center imel svoj urad v Bruslju, ne pa v drugih mestih. Mislim, da je kar nekaj kolegov, s katerimi želimo iti v isto smer pri tem poročilu z ostalimi poročevalci v senci in s poročevalko bomo dosegli dobro poročilo, ki bo tudi izboljšalo delovanje centra. Hvala. Thank you, madam Kuneva. Hvala lepa, gospa Kuneva. Zdaj pa dajem besedo Jean Lambert. Izvolite. Thank you, chair. Hvala, gospod predsedujoči, in se upravičujem, da sem nekoliko zamudila. Sem poročevalka v senci za vse tri agencije, tako da bodo moji komentarji pravzaprav veljali za uh, vse tri, ko bomo skušali pravzaprav sprejeti nek, vzeti nek skupen pristop z enim ali dvema spremembama oziroma um, razlikama za posamezne agencije. Kar zadeva pristop Evropskega parlamenta do teh uh, treh agencij, mislim, da moramo o tem zelo skrbno razmisliti, kajti ko smo uh, preučevali medinstitucionalni sporazum o agencijami, je bilo rečeno, da je seveda Evropski parlament proračunski organ in tudi organ za nadzor proračuna teh agencij. Torej, če tukaj smo, bi naj bili kakorkoli zastopani v upravi, bi lahko pravzaprav uh, to vodilo do skrižnih interesov, torej bi to morali dejansko premisliti. Če pa govorimo o tem, da bi imeli neke imenovane strokovnjake Evropskega parlamenta v teh agencijah, je to po mojem mnenju nekaj drugega, vendar bomo morali razjasniti, kakšna bi bila v tem primeru njihova vloga, kajti glede tega smo imeli nekaj. Uh, vprašanj tudi eh, z vidika proračuna in plačevanja računov in celo njihovih eh, računov za taksi. Naše mnenje je, da bi te agencije morali zagotavljati ehm, na svete in izkušnje ne le komisiji, temveč tudi drugim ustanovam in zato sem v tem smislu pripravila predloge sprememb. Prav tako smo predložili predloge sprememb, ki naj bi zaščitili in tudi morebiti okrepili neodvisnost agencij deloma na proračunski način, pa tudi v smislu dela, ki ga opravljajo. Prav tako smo pripravili predloge sprememb eh, na teme ravnotvesja med spoloma v agencijah. Morda je to nekaj, kar lahko še preučimo, torej kako bi to lahko čim bolje ubesedili, eh, kako bi to torej lahko najlažje dosegli. Vsekakor pa je to nekaj, kar nas zanima. Zdi se nam, da bi to moralo biti bolj izpostavljeno pa naj to velja tudi za komisijo, eh, računsko sodišče ali karkoli drugega. Eh, prav tako bomo podprli tiste ukrepe, ki ustvarjajo strukturno podlago za sinergije, ki si jih želimo eh, in tudi, ki bi preprečili podvajanja. Tukaj smo predložili tudi nekaj predlogov sprememb o opazovalni vlogi, ki jih bomo podprli. Potem Želeli bi se tudi razjasniti vprašanja o članih uprave, kako pogosto se lahko obnavlja njihov mandat. Trenutno mislim, da se tukaj omenja samo um, predlog ene obnovitve mandata. Morda je dobro, da razmislimo, kaj, uh, kakšni so naši pogledi. Prav tako smo predložili predloge sprememb o postopkih za suspens direktorja, če bi uprava želela iti po tej poti. Torej imamo tudi nekaj več tehničnih predlogov sprememb eh, o sami upravni strukturi teh agencij, pa tudi nekaj predlogov sprememb, ki želijo zaščititi neodvisnost agencij. Kar zadeva proračuna, pa, prar, proračun, pa smo tudi predložili predloge sprememb, ki se zozemajo za sorazmerne kontrole proračuna. Izpostavljeno je bilo, da so agencije podvrženi podvržene enakemu nadzoru in kontrolam kot tudi organi in um, eh, sistemi, ki imajo veliko večje proračune. In glede na to, da se zazemamo za sorazmernost tudi z vidika ESF, menim, da bi morali tudi tukaj zastopati enak pristop. Seveda pa to ne uh, razrešuje agenciji obveznosti, da zagotavljajo ustrezen proračunski nadzor, vendar pa menim, da moramo poskrbeti, da bodo agencije svoj čas bolj posvečale delu agencij, ne pa toliko administrativnim nalogam. Hvala lepa. Hvala lepa. ENF. Gospa pročevalka osencije, gospa Pizoto, gospod Mrta, vi jo nadomeščate? Ja? Hvala lepa. take the other one on your right side, perhaps. Oui, merci, okay. Madame le Président. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo pomembno vprašanje obravnavamo, gre za prenovitev teh treh agencij. Mi nismo vložili predlogov sprememb, naj vam pa jasnim, zakaj. Naj povzamem tisto, kar smo že povedali na zadnjem sestanku odbora. Mislim, da se večina poslancev strinja s našimi pripombami. Te agencije pripravljajo dobre analize, dobra poročila, vendar smo večkrat izpostavljali, da premalo izkoriščamo vse to. Kot drugo bi rad povdaril, da pogosto te agencije izgledajo kot mehiška vojska. Preveč ljudi, ki komandirajo, potem prekrivajo se dela in funkcije. Tretje, te agencije, ki so običajno namenjene poklicnemu usposabljanju, delovnim pogojem in zagotavljanju ustreznega okolja na delu tudi z vidika zdravja, skrbijo zdaj še za integracijo v Evropski uniji. To mnenje je naše skupno mnenje, namreč o tem smo se pogovarjali in pri teh treh agencijah sta dve odveč. Ena bi bila dovolj za to, da se opravi vse to delo, tako bi resnično zagotovili tudi učinkovitost. Toliko za uvod. Bi pa rad čestital gospi Sander za opravljeno delo v svojem predlogu in tudi v današnjem prispevku. Je v svojem bistvu jasno izpostavila, da pri delovanju teh agencij obstaja veliko pomankljivosti. Mi bomo zelo pozorno spremljali vaše predloge, tudi predloge sprememb, svojih pa nismo vložili. Hvala. Hvala, to pomeni, da lahko s tem odpremo razpravo tudi za druge, ki bi želeli spregovoriti o CDFOP-u, ne pa še o drugih agencijah. Nihče ne želi komentirati. Gospa Pakula, strani komisije, generalni direktorat za zaposlovanje, bi želeli vi kaj dodati? Kar izvolite. You, yes, Pakula, but... Ja, nisem gospa Pakula, sem pa gospod Mas. Samo nekaj komentarjev, če dovolite, ki dejansko veljajo tudi za vse tri agencije, tako da se bomo morda k tem temam še vrnili. Um, torej, osredotočil se bom le na nekaj tem, ki jih je omenila gospa poročevalka. Najprej bi omenil uh, vlogo upravnega organa in direktorja z vidika kadrovskega upravljanja. Kot je že bilo rečeno, je v teh predlogih predvideno, da bi današnja kadrovska politika bila v rokah direktorja. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. To, kar je predvideno v predlogu, pa je predvideno tudi v skupnem pristopu, je, da je treba poskrbeti za to, da se ta delegirana pristojnost vzame iz rok direktorja. In vidim veliko predlogov sprememb, ki gredo v tej smeri. Tudi gospa Lambert je omenila, da je pravzaprav predvidela poseben Eh, konkreten postopek v ta namen. In to je prav tisto, kar počne predlog eh, komisije. Namreč predvideli smo postopek, da če bi prišlo do težave pri kadrovski politiki, kot jo izvaja direktor, da se mu ta pristojnost lahko oduzame, to mu lahko odzame upravni odbor. In to je postopek, ki se uporablja po vseh evropskih ustanovah in tudi vseh novejših evropskih agencijah. Uh, in za vseh tistih, kjer so bile uredbe že revidirane. Torej, to je skupni pristop. Potem, kar zadeva prevajalske storitve. Centre de traduction, ta centr za prevajalstvo je bil spostavljen prav zato, da bi služil agencijam in organom Evropske unije. Torej, lahko zagotavlja potrebni nadzor nad kakovostjo. In če bi te storitve bile eksternalizirane, bi to spodkopalo vlogo tega centra, hkrati pa tudi iz stroškovnega vidika bi to pomenilo, da bi morale agencije same izvajati nadzor nad kontrolo nad vsemi 23 jeziki. In kot veste, so viri teh agencij zelo omejeni. Torej, zaenkrat bom omenil samo ti dve točki v tej konkretni razpravi. Hvala. Hvala. Torej lahko nadaljujemo z naslednjim organom. Morda bi še poročevalka želela dodati kaj, preden nadaljujemo z naslednjo točko. Euh, Najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom za podane predloge. Lahko vam povem, da bomo zdaj delali naprej, tudi na podlagi vaših pripomb. Pripravili bomo kompromisne predloge. Hvala lepa vsem. Hvala. To pomeni, da lahko nadaljujemo z Eurofoundom in besedo, kar dajem gospodu Žamponu. Muchas gracias. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi kolegicam in kolegom. Na začetku se moram obvezno zahvaliti vsem poročevalcem v Senci. Hvala lepo vsem tistim, ki ste sodelovali v odboru in ki ste pripravili odboru predloge sprememb, s katerim ste zelo konstruktivno prispevali k temu poročilu, ste ga tudi zelo obogatili. Sam sem dokaj optimističen, glede številnih točk se strinjamo, naprimer, ko gre za izboljšanje same operativnosti, samih funkcij, tudi v strateške usmeritve, potem povezave z posameznimi klienti, gre za parlamentarne institucije, pa tudi druge nacionalne institucije ali institucije civilne družbe, ki se tudi poslužujejo odličnega dela, ki ga upravlja Eurofund, torej Evropska fundacija. Veselimo se tudi sodelovanja z ostalimi tripartitnimi institucijami, pa tudi z mednarodnimi institucijami. Mislim, da zelo dobro zastopamo Evropsko unijo, kadarkoli je govora o tehničnih vidikih, ko se upravljajo preiskave, naprimer sodelujemo z OECD-jem in z drugimi raznoraznimi akterji. Pomembno je, da se izognemo kakršnemu koli podvajanju dela, vsi se strinjamo glede tega. Mislim, da bomo to besedilo še nekoliko izboljšali, to pogledno tudi zahvaljujoč predlogom sprememb. Manjši problemi še obstajajo, o teh se bomo še pogovarjali. Določene stvari bom moral še nekoliko bolje spoznati, da jih bom lažje razumel. Naprimer, ko gre za namestnika direktorja funkcija namestnika direktorja je nekaj, kar že obstaja v drugih institucijah. Na vse zadnje morajo v takšnih institutih, kjer je sto zaposlenih, ki se ukvarjajo s 500 milijoni državljanov, imeti na voljo tudi takšnega namestnika direktorja, ki nastopi funkcijo, naprimer, ko je direktor odsoten. Takšne primere smo v preteklosti že imeli. Lahko se še pogajamo o samih funkcijah, ki naj bi jih opravljal namestnik direktorja. Direktor je tisti, ki je na vse zadnje odgovoren. Pogovoriti pa se moramo tudi o samem imenovanju namestnika direktorja. Zdi se mi, da bi morali spodbujati profesionalnost in tudi interoperativnost. Namreč imeli smo nekaj slabih precedenčnih primerov v preteklosti, ko se je posameznike imenovalo bolj po naključju. Če sem kandidat, moram imeti vse lasnosti, da lahko, naprimer, nadomestim najprej namestnika direktorja, poznaje tudi direktorja. Ampak ni prav, da se dvakrat imenuje ista oseba za različne funkcije zgolj iz političnih razlogov. Tudi sam sem se prijavljal za te funkcije, vendar je nek finski gospod potem zmagal na razpisu. Ampak pomembno je, da se direktor in namestnik direktorja ne bi smela kakorkoli zoprstavljati en proti drugem, zato se mi zdi, da bi morali za samo izbiro in imenovanje posameznikov na obe funkciji pristopiti k celotnemu vprašanju nekoliko bolj profesionalno. Obstajajo tudi druga nekoliko sporna vprašanja, naprimer, ko gre za urad v Bruslju. Sam se strinjam, da bi imeli tak urad v Bruslju, obstaja tudi v Berlinu, deluje. Mislim, da je zelo koristno imeti tak urad. Kar zadeva odnose s parlamentom, tudi mi moramo spremljati delovanje te institucije, ker gre na vse zadnje za evropski instrument. Vprašanje pa je, na kateri ravni. Pojavlja se manjši dvom. Kaj ne? V zvezi s tem, da je sam klient, torej Evropski parlament, pretirano vključen v samo upravljanje znotraj upravnega odbora oziroma da je preveč vključen v opredeljevanje strateške usmeritve agencije. Občutek imam, da bomo tudi pri teh vprašanjih našli optimalno rešitev. Zadeve dobro delujejo. Agencija ima tudi svoj prestiž in želimo si, da bi z delom še naprej dobro nadaljevala. Številni predlogi sprememb so bili vloženi, kolegi so jih podprli, predvsem tiste, ki govorijo o tem, da se agencijo premalo uporablja. Ne vem sicer še, kako bomo oblikovali samo besedilo, ampak želimo si natančno izraziti svoje misli. Pomembno je, da zagotovimo dobro sodelovanje, da spodbujamo tudi to vrstno sodelovanje s parlamentom. Vprašanje je na kakšen način. Najbolj sporno vprašanje bom omenil kasneje, vendar se mi zdi, da se mi zdi, da je tudi vprašanje enakopravnosti spolov pomembno. Vendar ne vemo, ali je to res pravo mesto, kjer bi razreševali to splošno vprašanje. Mislim, da ni nobenega problema pri tem vprašanju. Na vse zadnje smo tudi v Evropskem parlamentu natanko opredelili, kakšna naj bo spolna uravnoteženost tudi znotraj predsedstva v parlamentu. Ne vem, zakaj ne bi nekaj podobnega naredili tudi pri Eurofoundu. ni pa to tako zelo pomembno, ali je kakšen moški več ali kakšna ženska več. Sam mislim, da tu ne bomo imeli kakšnih večjih težav. Obstaja pa še eno vprašanje, ki sicer ne bo preprečilo napredka pri našem delu, ampak je vseeno nekoliko spremljeno sporno, se nanaša na to, kaj naj bi počel upravni odbor. Ne želimo, da bi bil preveč usmerjen na samo nacionalno zastopanost. 85 članov je v tem odboru in mislim, da bi morali nekoliko pomisliti, ali morajo v upravnih odborih vedno biti zastopani čisto vsi posamezni narodi oziroma države. Dobro bi bilo, če bi bilo vse skupaj oblikovano na sistemu rotacije, da bi se slejko prej znašli v odboru predstavniki vseh držav članic, vendar se mi zdi, da če želimo doseči večjo učinkovitost, večjo evropsko značilnost te organizacije, če želimo še izboljšati podobo te organizacije. Vem, da veliko stanejo tudi takšna srečanja enkrat na leto, ampak če mi lahko kdo pojasni, zakaj je tako nujno, da v upravnem odboru sedi toliko posameznikov. Hvala lepa vsem za sodelovanje če nimate kakšnega konkretnega vprašanja za me, se mi zdi, da se mi na koncu razprave ni treba še enkrat oglasiti. Hvala vnaprej za sodelovanje in hvala tudi za vložene predloge sprememb. Hvala. Gospe Šojdrove ni z nami, vendar pa jo nadomešča gospa Pereira. Izvolite. Hvala. Gospa Ribeiro, se pravi, čujem. Nadomeščam gospo Šodrovo, zato bom govorila angliško. Pozdravlja predlog Evropske komisije, ki ima dva glavna pomembna cilja. Se posodobijo naloge agencij in se pristop, eh, upe, upelje skupni pristop. Ne želi se dotikati upravnih in eh, administrativnih struktur agencije, vendar pa se zazema za to, da bi se ohranila tripartitna struktura in da bi se ohranilo enako število ljudi v upravi. Predlagala pa je te spremembe z poročevalci ELS za drugi dve agencije, CDFOP in EUOŠA. In to so te. Agencija ne le, da naj bi pomagala komisijam, temveč drugim evropskim ustanovam in nacionalnim akterjem. Uprava mora biti tista, ki eh, je odgovorna za sprejemanje strateških usmeritev. Izvršni direktor bi moral sprejemati vse odločitve o ustanovitvi agencij, o notranjih strukturah in bi moral biti tudi oseba, ki imenuje eh, kadre. Drugi dve tripartitni agenciji bi morali imeti status opazovalke. Koordinatorji vse skupin bi morali obvestiti vse člane o vsebini sej upravne organ, upravne, um, ga organa. Samo en uh, odbor za povezavo naj bi obstajal za vse tri agencije v Bruslu, hkrati pa bi naj ta agencija imela pravico, da uporablja Eh, storitve prevajanja. Hvala, sedaj pa naslednji Javi Lopez. Da. Najlepša hvala, predsedujoča. Par splošnih pripomp bi podal. Vidim, da se pri številnih točkah strinjamo, tudi s poročevalcem. Na plenarnem zasedanju bo zagotovo še potekala tudi razprava o posameznih predlogih sprememb. Mi smo s svojimi predlogi sprememb skušali kot skupina zgolj izpostaviti dobro delo, ki ga upravlja ta agencija. Strinjamo se, da bi morali še nadalje razvijati funkcije v tej agenciji. Strinjam se, da obstajajo tudi nekateri skupni pomisleki. Ostale skupine pa tudi poročevalec že izpostavili. Največ težav imamo pri tistih predlogih sprememb, ki se nanašajo na zmanjšanje števila zastopnikov oziroma predstavnikov v upravnem svetu Eurofonda. Po našem mnenju ne bi smeli zmanjšati obsega upravnega odbora. Mi želimo ohraniti to stopnjo zastopanosti držav članic pri delu, ki ga upravlja Eurofound. To je pomembno zato, da imamo odprt ta kanal za izmenjavo informacij, ker bomo s tem vzpostavili boljše sodelovanje z evropskimi institucijami in z nacionalnimi institucijami. Podjetniki, sindikati, vlada, vsi so zastopani v tem upravnem odboru. Nam se zato zdi, da ni smiselno zmanjševati števila članov, ampak o tem se bomo še pogovorili, ko bomo obravnavali predloge sprememb. Zmanjšanje pridruženih stroškov. Nam se zdi, da bomo z zmanjšanjem števila članov v upravnem odboru zgolj zmanjšali raznolikost, ne pa toliko privrčevali na stroških kot sem že povedal. Nasplošno se strinjamo pri številnih predlogih sprememb, pri mnogih vprašanjih, o katerih bomo še razpravljali, naprimer dodana vrednost dela, ki ga upravlja Eurofund, potem druga vprašanja, ki so prav tako pomembna, naprimer analize javnih politik, potem tripartitni status teh agencij, delo, ki ga nasplošno upravljajo te tri agencije, usklajevanje med temi agencijami, potem z drugimi organi in institucijami. Tudi parlament ima svoj interes za to agencijo, ki upravlja izjemno pomembno delo. Agencija mora delovati neodvisno. Okrepiti moramo funkcijo generalnega direktora, kajti na vse zadnje je ta tisti, ki vsakodnevno vodi agencijo. Hvala. Hvala. Zdaj pa dajem besedo gospodu Gerikeju. Ne, pravzaprav ga ni tukaj, morda ga zastopa oziroma da mi še gospod McIntyre. Ne, nihče, sekajer. Potem dajem besedo Lynn Boylan iz skupine GUE. Tudi skupina GUE ne zastopa danes nihče. Potem dajem besedo Žin Lambert. Izvoli. Thank you. Ja, jaz sem poročal kazosence pri vseh treh agencijah, ker smo menili, da bo tako politika bolj koherentna. Le nekaj točk, eh, kar zadeva agencijo v Dublinu, ki veljajo zgolj za njo, kar zadeva velikost upravnega odbora. Tukaj nismo predložili nobenih predlogov sprem, kajti kot tripartitna agencija menimo, da je dobro, da ima tudi uh, uh, input iz čim večjega števila držav. Menimo, da je pomembno, da so vse države članice vključene v to delo, kajti uh, delo te agencije vpliva na vse posamezne države članice in tudi te ji poročajo. Kar zadeva na domestne urade, če jim rečemo tako, vsekakor podpiramo to, da, imamo, da bi imeli urad v Bruslju, vemo, kako uh, dobro je to tudi pri našem delu ampak menimo, da tukaj predloge sprememb ni treba, da so omejeni samo na Brusel. Če obstajajo kakšni argumenti, da je bil organ nekje druge, potem je treba vsaj te argumente dopustiti. To sta ti dve konkretni temi, ki sta se izkazali v povezavi z agencijo v Dublinu, ki pa ne veljata za ostali dve agenciji. Hvala. Hvala, potem dajem besedo gospodu Gerikeju. Nimate kaj dodati, prav. EFDD, Laura Ageja. Sigrat. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa tudi kolegu Kalveš Šambonu za ta predlog. Mislim, da bi se morali pri svojem delu osredotočiti predvsem na cilje zavezujoče cilje. Gre za zmanjšanje stroškov, za povečanje preglednosti in tudi za racionalizacijo dela te agencije. Predloge sprememb sem uložila na te tematike. Socialni dialog je pomemben, pomembno je tudi spodbujanje zaposlovanja. Glede na to, da Eurofound sodeluje in na nek način tudi deli delo z drugimi agencijami, CDFO pomeni EOŠA, se mi zdi smiselno, da racionaliziramo delo med temi tremi agencijami, da ne bo prihajalo do prekrivanja. Izboljšati je treba sinergijo, preprečiti podvajanje pri funkcijah, delu in ciljih, ne zgolj med temi tremi agencijami, temveč tudi v odnosu do komisije. Obstajajo tudi druge organizacije na nacionalni kot tudi mednarodni ravni, ki prav tako ponujajo podatke in analize v zvezi s socialnimi in zaposlovanimi politikami. Socialni odbor, ILO in drugi. Zato bi morali skušati vzpostaviti mrežo med vsemi temi organi, tako da bo njihovo delo na nek način postalo bolj integrirano in da se ne bo prekrivalo. Še ena točka se mi zdi bistvenega pomena. Tudi v predloge sprememb sem to vključila. Najprej sama časovnica pri delovanju Eurofonda. Pravite, da bi morali vzpostaviti ustrezno povezavo z komisijo in z drugimi institucijami Evropske unije, zato naj bi Eurofond spodbudil tudi svoje dejavnosti da bi bile le te čim bolj sinhronizirane tudi z vsemi zadevnimi institucijami, predvsem, ko gre za pristojne parlamentarne odbore tudi v Evropskem parlamentu. Poročila pogosto ne pridajo v naše roke pred koncem našega dela. Mislim, da je za Evropski parlament pomembno, da dobi poročila Eurofanda preden se celotna zgodba že obravnava v odboru. Delegacija je obiskala Dublin. Rekli smo, da bi morali tudi sredstva za opravljanje raziskav morali izboljšati, da bi imeli čim bolj reprezentativne informacije, čim bolj aktualne informacije. Živimo v času spleta, interneta uporabljati moramo tudi nove instrumente na učinkovit način. Tako bomo imeli prednost v primerjavi s tradicionalnimi raziskavami, ki jih Eurofound še vedno opravlja. Če zdaj preidem še na predloge, pri katerih bomo verjetno teže dosegli sporazum oziroma gre za vprašanje, kjer se verjetno z ostalimi poročevalci ne bomo strinjali. Uh, Mi smo želeli, da bi zmanjšali predstavnike na posamezno državo, zmanjšali na devet. Tudi, ko gre za predstavnike organizacij delavcev, bi morali bolj natančno zadeve opredeliti, imeti bi morali sistem rotacije, vsake dve leti bi morali imeti, naprimer, možnost, da sodelujejo v upravnem odboru. Zmanjšati bi morali tudi število strokovnjakov strani komisije, sicer s 3 na 2. Evropski parlament bi moral imeti svojega člana, člani upravnega odbora bi morali biti imenovani potem, ko so podpisali izjavo, v kateri natančno pojasnijo, da nimajo nobenega konflikta interesov na funkciji, ki naj bi jo opravljali. S tem bi tudi zagotovili ustrezno preglednost. Kolega Šambon je prej predstavil svojo izkušnjo glede teh funkcij, zato se mi zdi, da bi morali izboljšati prakso oziroma sam sistem imenovanja. Kar zadeva mandat članov in namestnikov, skrajšati bi ga morali 4 na 2 leti, potem bi mandat zasedel drug član, s tem bi zagotovili tudi uravnoteženo alternativno zastopanost med državami članicami. Tako bi lahko vse države uveljavljale splošne interese Unije in Eurofonda, ne zgolj nacionalnih interesov. Vzpostaviti pa moramo tudi ustrezno uravnoteže med državami članicami. Hvala. Hvala lepa. Gospod Marta, izvolite. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo kratek bom. Moja prejšnja intervenca je veljala za vse tri agencije. Hvala. Eh, Hvala vam. To pomeni, da zdaj lahko slišimo komentarje, ki bi jih imeli drugi, ki niso poročevalci senci. predstavnik komisije, gospod Mas, bi morda vi želeli kaj dodati v imenu generalnega direktorata za zaposlovanje. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Tudi tukaj bi omenil, da tiste stvari, ki sem jih omenil v povezavi z vlogo upravnega odbora in vlogo direktorja, kar zadeva kadrovske politike upravljanja s kadri in tudi to, kar sem povedal o uporabi centra za prevajalstvo, da to velja za vse tri agencije. Uh, Izkoristil pa bi to priložnost tudi zato, da se zahvalim odboru, poročevalcu in oziroma vsem poročevalcem, pa tudi poročevalcem Senci za njihova prizadevanja, za to, da bi racionalizirali in uskladili stališča do treh predlogov. Komisija je te predloge predstavila kot svežen, kot ste povedali že prej, ne le zaradi konkretne naloge teh treh agencij, ampak tudi zaradi tega, ker je velika večina določb eh, skupna vsem trem agencijam. To je tudi v skladu s skupnim pristopom k decentraliziranim agencijam, kot, eh, je, eh, kot so ga potrdili parlament, svet in komisija leta 2012. Za nas je vsekakor pomembno, da dosežemo tudi um, uskladitev v zadnjih oziroma končnih besedilih, ki bi bila potrjena za vsa te tri agencije. Še nekaj konkretnega bi omenil, eh, kar zadeva eh, zastopnika Evropskega parlamenta v upravnem odboru. Skupni pristop dejansko predvideva možnost za takšno zastopanje, če je to ustrezno, tako da bi lahko enega poslanca ali poslanko Evropski parlament imenoval v ta namen. Naprimer, tako je že pri nekaterih agencijah, ki prejemajo plačila glede na pristojbine. Tako da, kot je že bilo omenjeno, bi potrebovali jasno utemeljitev, zakaj bi imeli tukaj to vrstnega predstavnika Evropskega parlamenta v upravnem odboru katerekoli od teh treh agencij. In mislim, da je to dovolj za enkrat. Hvala. Thank you. Then we move on to the. Hvala lepa. Lahko sedaj še gospod Hoč pove nekaj. Izvolite, poročevalec. Hvala lepa. Gospod Kalvi. Ja, bom nadaljeval eh, zelo optimistično z temi spodbudami, ki sem jih slišal. Hvala lepa. Očitno obstajajo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 Jaz sem poročevalec za EU OŠA, Agencijo za varnost in zdravje pri delu. Tukaj imam čisto kratek komentar, namreč eh, kolegice in kolegi so podali že veliko komentarjev, ki so povezane z agencijo EU OŠA. Sodeloval sem z gospod Sander in gospodom Kalbonom, tako da bi lahko skupaj pripravili enoten pristop glede teh treh dosjejev. Seveda pa imajo vse te tri agencije individualne značilnosti, ki jih je potrebno tudi upoštevati. Te agencije delujejo v tripartitni strukturi, ki se seveda odraža tudi v sestavi upravnega odbora. Ta trilateralnost je nujno pomembna zato, da agencija razume, kakšna je situacija v posameznih državah članicah. Ta struktura omogoča agenciji to, da razširja najboljše prakse in da lahko doseže tako delodajalce kot delojemalce v državah članicah. Rad bi okrepil določene spremembe pri tej agenciji, ki jih je predlagala že komisija. Tukaj gre predvsem za odnose z drugimi agencijami še posebej z Eurofundom in CD-fopom. Potem pa je govora tudi o preprečevanju goljufi in konflikta interesov. Nekatere spremembe grejo tudi v smeri pojasnitve določenih pravil. Še posebej pa se želimo izogniti podvajanju delovanja teh agencij. Razumeti moramo, da obstaja veliko splošnega pritiska na javne izdatke in prav zato moramo zagotoviti, da se finančni prispevki davkoplačevalcev dobro porabijo. Z veseljem bom sprejel predloge sprememb naših kolegov, namreč na tak način lahko izboljšamo besedilo. Opozoril bi vas na to, da imamo sklope predlog sprememb, ki se nanašajo na naslednje teme. Cilji agencije, sodelovanje z drugimi agencijami in mednarodnimi organizacijami, strategija informiranja, konflikti interesov in pa um, termini sestankov upravnega odbora in eh, drugih delov agencije. Veselim se teh predlogov sprememb. Dobro je tudi, da sem slišal komentarje poročevalcev v senci. Računam na dobro sodelovanje z poročevalci v senci, ki se ukvarjajo z to agencijo in tudi tistimi, ki obravnavajo drugi dve agenciji. Po mojem mnenju je EU OŠA pomembna agencija, ki opravlja pomembno delo za zagotavljanje varnosti pri zdravju in zdravje pri delu. Potrebujemo moderno zakonodajo, ki bo prispevala k učinkovitosti delovanja te agencije. Rad bi se vam prisrčno zahvalil za delo, predvsem, ki ste ga opravila poročevalca, gospa Ana Sanders in eh, gospod Šambon. Naše sodelovanje je bilo zelo dobro. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci in vsem drugim kolegom, ki so prispevali k temu, da je poročilo postalo še boljše. Najlepša hvala. Thank you. Hvala lepa. Tako, besedo bom predala poročevalcem v senci. Najprej gospod Beker, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Rad bi povedal, da sem izjemno zadovoljen. Tukaj namreč eh, uspelo nam je, da so naši poročevalci zelo dobro sodelovali in zaradi tega, smo ustvarili kakovostno poročilo. Ta tri poročila so tudi usklajena tako postopkovno kot vsebinsko. Strinjamo se glede eh, statusa opazovalca teh trih agencij v medsebojnih odnosih. Poleg tega smo komisiji predložili tudi nekaj temeljnih prošen za spremembe in pri vseh teh spremembah ciljamo v enotno smer. To je zelo dobro za naše sodelovanje. Odlično je, da se strinjamo preko vseh um, političnih skupin in rad bi podal samo tri primere, kjer je to še posebej pomembno. Prvič. Želimo si, da bi bila vloga izvršnega direktorja oziroma direktorice v primeru EU-OŠE, da bi tam prenos odgovornosti ne bil oduzet. To se nam zdi ključni predpogoj. Če želimo doseči profesionalno vodenje te agencije, potem mora imeti izvršni direktor nadzor nad eh, človeškimi viri. To velja tudi za izvajanje proračuna in eh, nadzor. Enotni urad v Bruslju je zadosten, ne potrebujemo celotnega omrežja po Evropski uniji, po mojem mnenju. In jasno je tudi, da bi morali razmisliti o tem, kako se izvajajo ti prevodi v agencijah, o tem mora odločati izvršni direktor oziroma direktorica. Še posebej bi izpostavil tudi to, da se mora upoštevati mikropodjetja in MSP-je, ko se pripravljajo programi. Upam, da bomo prišli do dobrega enotnega rezultata tudi tukaj. Še enkrat hvala lepa poročevalcem in eh, poročevalcem v senci ter vsem ostalim, ki so tukaj sodelovali. You, Najlepša hvala, gospod Kristensen, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča, in hvala poročevalcu za dobro opravljeno delo. Ogledal sem si predložene predloge sprememb in mislim, da lahko dosežemo dober in širok kompromis pri mnogih stvarih. Po mojem mnenju je najpomembnejše, da okrepimo to partnersko naravo agenciji. Zagotoviti moramo, da bo agencija pripravljena na zagotavljanje pomembnega dela na zelo učinkovit način. Da bi dosegli te cilje, sem pripravil predloge sprememb, o katerih bom eh, z veseljem spregovoril za kolegi na sestanku poročevalcev v senci. Hvala tudi poročevalcem za druga dva, drugi dve agenciji in sekretarijatu, namreč dobro je, da naš odbor pripravi enoten pristop za vse tri agencije. Najlepša hvala. Renate Weber, izvolite. Aha, zgleda, da je ni tukaj. Gospe Bermejo tudi ni. Jean Lambert nas je zapustila pri EFDD nimajo poročevalcev v senci, za ENF pa gospod Marta tudi ni več prisoten. Yes. Uh, v tem primeru bom dala besedo komisiji, gospod Mas, izvolite, če imate kak komentar glede tega, kar ste slišali. Uh. Najlepša hvala, predsedujoča. Kar se tiče centra za prevode, to sem že pojasnil, zakaj imamo ta center in eh, zakaj je stroškovno učinkovito to najboljša rešitev za agencije. To priložnost bi izkoristil še zato, da še enkrat povdarim, kako pomembno je po našem mnenju to, da se spoštuje skupni pristop, kar se tiče institucionalne ureditve upravljanja zaposlenih. Vsakodnevno upravljanje zaposlenih je nekaj, kar je v pristojnosti izvršnega direktorja. To je jasno, tako je predvideno tudi v splošnem pristopu in to izhaja tudi iz našega predloga. Ampak v izjemnih okoliščinah, ko naprimer izvršni direktor ne bi mogel izvajati teh odgovornosti, bi morali pripraviti nekakšen rezervni načrt. In prav v tem primeru lahko upravni odbor ponovno sprejme to pristojnost, torej jo oduzame izvršnemu direktorju in jo dodeli nekemu drugemu višjemu uradniku, naprimer. To je preverjena ureditev ne samo v agencijah, ampak tudi v vseh drugih evropskih inštitucijah. Prav zaradi tega smo tak način urejanja ohranili tudi v skupnem pristopu. To vsekakor ne pomeni, da bo imel izvršni direktor drugačne pristojnosti kot sedaj. Ne. Še vedno je to odgovornost izvršnega direktorja, da upravlja zaposlovanje na vsakodnevni ravni. Želimo pa predvideti, kaj se zgodi v izjemnem primeru, da izvršni direktor tega ne more opravljati. V tem primeru moramo imeti rezervni načrt. Trenutno situacija ni takšna. Trenutno nimamo rezervnega načrta in prav zaradi tega se sprožijo pravni postopki. Prav zaradi tega smo to želeli umestiti v skupni pristop. Torej, v pravnem odboru smo želeli omogočiti možnost, da te pristojnosti dodeli drugemu višjemu uradniku, naprimer. Poročevalce in odbor na splošno, torej prosim, da še enkrat zelo pozorno preberejo ta del in si ogledajo takšno ureditev. Kot rečeno, je to v celoti usklajeno z skupnim pristopom in za splošno prakso, ki se uporablja tudi v nekaterih novih agencijah, tudi tistih, ko smo pregledali njihovo njihov način delovanja. Ta postopek dobro deluje in ohranja vlogo izvršnega direktorja pri vsakodnevnem upravljanju z zaposlenimi. Hvala. Najlepša hvala. Tako. Pregledali smo celotni seznam govorcev. To poročilo bomo sprejeti, sprejeli 21. 22. junija v našem odboru. Zahvaljujem se gospe Sander, gospodu Kavežambonu in gospodu Hoču za njihovo delo. Poročevalci, zanima me, ali želite. Uh, še dodatno komentirati ob koncu? Zgleda, da ne, v tem primeru lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu. Malce prehitevamo, 15 minut smo zgodni, ampak predlagam, da vseeno nadaljujemo. Torej, da obravnavamo šesto, šesto točko na dnevnem redu. Minimalni dohodki kot sredstvo za reševanje revščine. Besedo dajem gospe Agija, izvolite. Si. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci in vsem kolegicam in kolegom, ki so preko svojih predlogov sprememb prispevali k temu poročilu. Gre za poročilo o politikah na področju minimalnega dohodka kot sredstva za reševanje revščine. Število predlogov sprememb kaže na to, kako je danes bolj kot kadarkoli prej ta tematika temeljnega pomena, koliko zanimanja zbuja. Ne zgolj zaradi tega, ker se je stopnja revščine v Evropski uniji povečala, vedno dlje smo od ciljev, ki smo si jih zastavili v okviru strategije EU 2020. V tej strategiji je bilo govora tudi o zmanjševanju revščine. Poleg revščine pa je prisoten še en problem in sicer problem brezposobnosti na vseh ravneh. Gre za brezposobnost mladih, dolgoročno brezposobnost kar zadeva brezposobnost, se mi zdi, da bo ta doživela še dodatne spremembe prav zaradi procesov robotizacije. Zato se mi zdi, da bi morali imeti na voljo ustrezne instrumente, da se bomo lahko borili proti revščini, da bomo pomagali vsem tistim, ki so se znašli na robu. Za njih bi morali pripraviti ukrepe, s katerimi jih bomo lahko vrnili nazaj na trg dela. Analizirala sem predloge sprememb, pripravili bomo tudi kompromisne predloge. Moram pa reči, da se z vsemi kolegicami in kolegi relativno strinjamo glede številnih vprašanj. Vsi skupaj smo pripravili, pokazali pripravljenost, da se borimo proti revščini. Zagotovo obstajajo tu in tam tudi razhajajoča si stališča, včasih imamo različne poglede iz različnih razlogov. Naš skupni cilj pa je, da razrešimo problem revščine. Na sestankih poročevalcev bomo skušali odpraviti ta razhajanja, skušali bomo pripraviti delo, ki bo skupno, ki nas bo poenotilo. Naj vas spomnim tudi na naš skupni cilj. Gre za cilj parlamenta in odbora za zaposlovanje. Želimo si, da bi imeli v primerjavi z drugimi institucijami na evropski ravni odločnejšo ulogo. Evropski parlament bi moral izkoristiti tudi svojo funkcijo v okviru postopka soodločanja. Mi smo pogosto predmet pritiska oziroma izvajanja pritiska strani sveta in tudi strani komisije v takšnem ključnem trenutku, kot ga Evropska unija doživlja zdaj, pa je pomembno, da zagotovimo enotnost in odločnost v okviru naše institucije, ker bomo s tem lažje pritegnili tudi druge evropske institucije in jih prisilili, da nas jemljajo resno. Odločiti se moramo pravzaprav, ali bomo svojim delom zgolj dajali neke smernice, ali bomo zgolj zauzemali stališča, ki jih nihče ne bo upošteval in jih potem uporabi kot podlago za pripravo ukrepov, ali pa si želimo, da bi tako komisija kot svet upoštevala dejstvo, da potrebujemo politiko, kot je politika na področju minimalnega dohodka. Potrebujemo učinkovite politike za poslovanja, želimo vsi, da bi storili več kot zgolj to, da pripravimo nek usmeritveni dokument. To se mi zdi res bistvenega pomena. Mi kot poročevalci in tudi kot člani parlamenta bi morali prevzeti vlogo, ki nam pripada. Smo soodločevalec, zato bi morali zahtevati, da imamo priložnost opraviti to funkcijo. Ta dokument je izjemno pomemben. V teh petih letih mandata bi morali od komisije zahtevati, da pripravi direktivo. Revščine ne bomo razrešili s tem, da bomo pripravljali programe in se o tem zgolj pogovarjali na dolgo in široko. Kot smo videli, je delo, ki smo ga upravljali do sedaj, torej, ko smo se zgolj pogovarjali o tej tematiki, dosegli zgolj en cilj, to pa je povečanje števila revnih oseb. Več kot 120 milijonov revnih je v Evropi takšnih, ki živijo pod pragom revščine. Zato si želim, da bi storili s tem instrumentom nekaj več, da bi to postal konkreten instrument, ki bi lahko nudil podporo vsem tistim evropskim državljanom, ki od nas ne terjajo besed, temveč konkretna dejanja. Hvala. Najlepša hvala. Tako besedo bi dala poročevalcem v senci. Najprej gospod Bah, izvolite. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau Fosi. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej bi se zahvalil gospi Ageji za opravljeno delo. Tudi njeni kompromisni predlogi glede eh, predlogov sprememb so bili zelo dobri. Če si ogledamo strategijo 2020, moramo priznati, da smo zelo daleč od doseganja ciljev za boj proti revščini. Prav zato potrebujemo nove načine, kako zaščititi ljudi pred revščino. Opredelitev revščine po Eurostatu je nekaj, kar pogosto kritiziramo, ampak eh, torej tudi v naših predlogih sprememb to kritiziramo, ampak to je edina opredelitev, ki jo imamo na evropski ravni cilji strategije 2020 temelijo na tej opredelitvi. Najboljši način, kako se boriti proti brezposelnosti, je to, da bi ustvarili nova delovna mesta. Ampak mislim, da se lahko strinjamo, da je minimalni dohodek dobra dodatna možnost. Sploh glede na veliko število brezposelnih, ki še vedno obstaja. Pravila za minimalni dohodek so izjemno pomembna tudi pri sočasljalnem vključevanju in pri dostopu do trga dela, naprimer, ko gre za programe za prehodno delo in ko gre za dodatna izobraževanja. Nekateri trdijo, da je minimalni dohodek temeljna pravica, drugi pravijo, da je to nekaj, kar je v pristojnosti držav članic. O tem bi morali še razpravljati. Večina držav že ima nekakšna pravila glede minimalnega dohodka, ampak ta se žal manjšajo. Prav zato je tako pomembno, da raziščemo, na kak način bi lahko izboljšali te obstoječe sisteme. Po mojem mnenju bi bilo to najbolje urediti preko evropskega semestra. Države članice so v sklepih glede eh, poročila o rasti za 2016, ki ga je sprejel EPSKO v marcu, pozvale k temu, da se okrepi sisteme za socialno zaščito in da se zagotovi nekakšne minimalne prihodke. Pozvali so torej k primerni podpori in za dodatno usposabljanje. Gospa Agija je dobro povdarila, da moramo to še okrepiti v našem poročilu, tako da to ne bo samo poročilo na lastno pobudo, s katerim ne bomo povedali nič in ki ga nihče ne bo upošteval. Izmenjava dobrih praks je gotovo pomemben instrument potrebujemo pa tudi skupne kriterije. Vprašanje je, kdo ima dostop do tega, kako obsežno je to, kdo zagotavlja finance, koliko časa jih lahko nekdo dobiva in tako naprej. Potrebujemo enotne pogoje v vseh državah članicah. Dodatno vprašanje, ki ga moramo obravnavati, je tudi vprašanje evropske direktive na to temo. Tukaj se zastavlja veliko vprašanj kako bi lahko oblikovali takšno direktivo, kateri faktori bi tukaj igrali pomembno vlogo, kakšne kazalnike bi lahko oblikovali, kakšna bi bila podlaga za njo in tako naprej. Vse to so točke, o katerih lahko razpravljamo. Nasplošno gledano morajo države članice zagotoviti, da bo minimalni dohodek ukrep na področju politike zaposlovanja in ne na domestilo za brezposelnost. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Bah. Tako, gospod Gutierrez, prijeto, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Zdi se mi, da smo dosegli dober napredek Nismo še imeli prvega sestanka poročevalcev v senci, ta sestanek bo potekal jutri. Občutek pa imam, da imamo dobre možnosti, da dosežemo sporazum pri tem pomembnem poročilu. Prvi razlog je, da izhajamo iz zelo dobrega dela, ki ga je opravila poročevalka, za kar se ji zahvaljujem. Kot drugo pa zato, ker se mi zdi, da je večina skupin enotna glede bistvenih vprašanj. Vzpostaviti moramo nov sistem socialnega varstva in zaščite za osebe, ki jim ne zadošča več osnovni sistem socialne zaščite, zato ker naprimer dobijo zgolj minimalne zneske kot nadomestilo za brezposelnost. Vidimo, da te osebe tudi vedno bolj trpijo zaradi digitalizacije, ker se s tem ukinjajo delovna mesta, ti posamezniki so potem še dodatno socialno izključeni, zato bi morali ponuditi vsaj neko minimalno mrežo za podporo. Potrebujemo minimalni dohodek, zato da bodo ti posamezniki lahko potem lažje se vključili v trg dela. Mislim pa, da bi morali natančno predeliti merila, ki bodo dovolj jasna in istočasno ne bodo predstavljala prevelike ovire za posameznike, ki bi želeli dostopiti do tega dohodka. Natančno treba torej opredeliti pogoje za dostop do takšnega minimalnega dohodka. Tu gre sicer za informativno poročilo, ampak vseeno si želimo, da bi komisija in države članice vzele bolj resno to vprašanje če bomo preveč strogi, bomo s tem postavili oviro, ker bodo naše zahteve zgolj zavrnili. Mi zahtevamo zgolj minimalni dohodek. Trenutno namreč sistem ni takšen, da bi ga podprli ne mi v tem odboru, ne drugi socialni partnerji. Pomembno je, da osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za dostop do minimalnega dohodka, lahko kljub temu ohranijo možnost, da dostopajo do vsaj določenega dohodka. Zato se mi zdi, da bi morali javni organi pomagati pri preprečevanju socialne izključenosti, zlasti, če se, na primer, javni organi preveč ukvarjajo z posamezniki, ki jih morajo ohraniti v okviru tega minimalnega dohodka kljub proračunskim težavam. Zelo pomembno je, da se pogovorimo o tem, kaj pravzaprav želimo doseči na evropski ravni. Tu gre za bolj poglobljeno vprašanje, ki ga sicer v tem poročilu ne bomo uspeli razrešiti. Mislim, da ni dovolj, da podamo zgolj priporočilo za države članice. Zdi se mi, da bi morali uvesti obveznost, da bodo države članice minimalni dohodek vključile v svoj sistem, da bo takšen minimalni dohodek na voljo morda na evropski ravni. Predvsem pa bi morale države podpreti predlog, da se iz skupnega evropskega proračuna nudi tudi podpora za minimalni dohodek. Tako da To poročilo ne bi smelo biti zgolj priporočilo. Evropska unija potrebuje socialno razsežnost, socialni stebr, potrebuje tudi to, da Evropska komisija stori več. Opredeljujemo naprimer makroekonomske kriterije, ki jih je treba izpolniti. Če želimo pridobiti na novo tudi zaupanje državljanov, bi morali opredeliti posamezne zahteve, ki jih bodo morale države izpolnjevati na socialnem področju. Nujno je, da opredelimo, kaj je socialni model v Evropski uniji. Istočasno moramo spostaviti ustrezen sistem javnih pokojnin, potrebujemo tudi nov sistem socialne zaščite. Ta mora biti zadosten. Zagotoviti mora tudi uspešen boj proti socialni izključenosti opredelitev minimalnega dohodka je nekaj, kar bi morali podpreti, vse skupaj se lahko financiralo vsaj iz Evropskega socialnega sklada. Zdi se mi, da bi države lahko ta minimalni dohodek vključile v svoje nacionalne sisteme. Mi pa govorimo o minimalnem dohodku na evropski ravni. Vsa ta vprašanja bo težko razrešiti v tem poročilu, razprava bo nedvomno še potekala, svoje mnenje pa bomo izrazili tudi še v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gerike, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Najlepša hvala tudi Laurija Gea, ki je opravila zelo dobro delo. Gre za relativno obširno poročilo, ki ga res moramo še enkrat obravnavati. Če bomo združili najboljše prakse iz različnih držav članic, bomo gotovo dosegli dober rezultat. V Evropi se bojujemo za socialno pravičnost, zato da bodo ljudje dobili pravično plačo za svoje delo. Sliši se kar preveč dobro. Skoraj bi pozabili, zakaj smo mi tukaj zadolženi. Kolegi v Nemčiji delajo v vladi, v veliki koaliciji in če želijo doseči pravične plače, morajo zato se bojevati v nacionalnem parlamentu, ne pa tukaj. Gre za nacionalno pristojnost, ko govorimo o določanju plač in ne za evropsko. Gotovo imamo dobre primere dobrih praks kako se to obravnava v posameznih državah članicah in tisti, ki želijo imeti čisto vest, se bodo zato bojevali v nacionalnih parlamentih. V Nemčiji imamo kar eh, nekaj primerov orodij, ki naj bi se bojevala proti eh, revščini, pa v bistvu vodijo v večjo revščino. Večkrat se zgodi, da potem eh, levičari izkoriščajo takšne inštrumente in zavajajo ljudi, da naj sprejmejo te inštrumente, ki pa ne vodijo v rešitev. Ne smemo imeti v Evropskem parlamentu res, razprav o zadevah, ki so v pristojnosti nacionalnih parlamentov in o zadevah, ki se jih lahko odloča v državah, članicah. Še enkrat mislim, da bi morali zbrati najboljše prakse, potem pa bi lahko v sodelovanju z, z Evropskim parlamentom te najboljše prakse preučili in pripravili priporočila. Situacija na trgu dela se mora spremeniti na ravni držav članic, namreč oni so za to pristojni. Minimalna plača oziroma minimalni dohodek sta eh, tukaj dobri zamisli, ampak če želimo to opredeliti, moramo najprej razmisliti o tem, za katere skupine državljanov gre tukaj. Ideološke razprave ne bodo pomagale pri izboljšanju situacije za najbolj prizadete, za najbolj ranljive skupine, ampak bo samo še poglobila revščino. To je izkušnja, ki jo imamo v Nemčiji. Namreč ti inštrumenti ne predstavljajo dolgoročnih rešitev za ranljive skupine, ampak se ustvarjajo samo novi načini odvisnosti od države. Hvala. Hvala lepa, gospod Gerike. Gospod Kalve Šambon, izvolite. Gracias, nuevo, Še enkrat najlepša hvala, gospod predsedujoča. gospe Ađej se moram eh, zahvaliti ne samo za delo, ki ga je opravila, temveč tudi za njen pogum. Mislim, da je lahko zgled vsem nas. Pogumno se je lotila občutljive tematike, pri kateri so tudi ideološka prepričanja precej različna. Mislim, da se je občutljivo lotila te izjemno kompleksne tematike, ki je pravzaprav v naši skupni odgovornosti. Ampak ta tematika je tako ali tako že prisotna v družbi. številna vprašanja izpostavila že poročevalka, pa tudi ostali kolegi. Pri teh vprašanjih se bomo zagotovo uspeli dogovoriti. Bi pa rad izpostavil tiste vprašanja, na katera smo kot skupina Alde vložili predloge sprememb. Ne, ravno nasprotno. Govorimo o minimalnem dohodku za boj proti revščini. Na koncu bom izpostavil še tiste najbolj sporne točke. Nam se zdi absolutno nedopustno, da v Evropi obstajajo tako obsežna območja revščine, to je z etičnega vidika nedopustno. Potrebujemo sistem, ki nam bo omogočil, da se takšnemu stanju izognemo. Parlament in Evropa morata uložiti več truda v to, da se ta problem razreši. Ali bo minimalni dohodek res dovolj kot instrument, da se razreši problem revščine? Tudi v akademskem svetu poteka razprava na to temo. Mnogi pravijo, da imamo na voljo dovolj sredstev, ki pa jih preslabo uporabljamo in da tudi ni dovolj, če se želimo boriti proti revščini, da zgolj damo na voljo finančna sredstva. Se pravi, imamo na voljo sredstva, ki bi jih morali porabiti bolj smotrno, zato da bi se lažje borili proti neenakosti in revščini. Imamo moralno dožnost, da oblikujemo ustrezen minimalni dohodek, s katerim se bomo borili proti veliki revščini. To je tematika, ki jo moramo nujno obravnavati. Zdi se mi, da bi moral naš parlament poslati sporočilo v smislu, da je minimalni dohodek za vključitev ali kakorkoli ga boste že imenovali, namenjen temu, da se borimo proti veliki revščini. To je naša misija številka ena. Minimalni dohodek mora biti univerzalen. Ne govorimo zgolj o minimalnem dohodku za brezposene ali neaktivne delavce, govorimo tudi o študentih, o mladih brezposenih in o upokojencih. Tu bo še potekala razprava. Zato se mi zdi, da bi morali razmisliti o ustreznih ravneh, ki bodo zagotovile odprtje pravo velike revščine. Vsak mora imeti možnost živeti dostojno življenje in imeti vsaj minimalni občutek obstoja. Oba cilja sta po mojem dokaj ambiciozna. Določeni ljudje pač živijo slabo in tega enostavno s tem poročilom ali s kakšnim drugim poročilom ne bomo uspeli odpraviti kaj tako. Mi se trenutno pogovarjamo o veliki revščini, o nedopustni, neuzdržni revščini, ki naj bi se jo odpravilo s tem minimalnim dohodkom. Revščina, do katere pride zaradi nizkega dohodka, je zgolj eden od globalnih konceptov revščine. Če damo denar, to prinaša dve prednosti. Posamezniku damo občutek dostojanstva, ker bo rekel, ta posameznik, da tu ne gre za neko miliš, miloščino. Tudi to samo po sebi zagotavlja določeno stopnjo dostojnosti, po drugi strani pa bomo s tem tudi spodbujali potrošnjo. Ta dohodek bi moral biti začasen, torej dokler obstaja ta nesrečna situacija pomankanja, v kateri živi posameznik. Se pravi, Ta minimalni dohodek bi moral biti začasen, dopolnevati pa bi ga morala tudi aktivna politika vključevanja. Kot rečeno, gre za boj proti veliki revščini posameznikov in družin. Potem druga raven. Tudi tu naletimo na veliko težavo, kjer bo prišlo do nasprotovanja. Sama opredelitev revščine in velike revščine je precej kompleksna. Ampak revščina je tudi del življenja na nek način. Zato jo je težko opredeliti, težko jo je meriti globalno, ker revščina ni povsod ista. Prišlo je tudi do nesrečnega tolmačenja omenjam komentarje predstavnikov Eurostata, ki so prišli v parlament. Namreč eh, gre za tolmačenje številke 70 odstotkov, da toliko naj bi jih bilo revnih, kar je nekoliko absurdna matematika. Če je posameznik pod 70 odstotki povprečja, potem bo posameznik vedno reven, tudi če bomo uh, potrojili minimalni dohodek, zato ker se bo potem vedno prak obeh povečeval, povprečja in tega minimalnega dohodka. Stvari se sicer izboljšujejo tudi z tega vidika, ampak pomembno je, kako se porazdeli ta prihodek. Glede koncepta revščine pa imamo še nekaj težav. Revščina je absolutna in ne toliko relativna govorimo o tem, kaj posameznikom primankuje. Govorimo tudi o referenčnem dohodku v določenem okolju. Ali bo posameznik imel dovolj sredstvo, torej da plača za šolanje, za elektriko, za osnovna živila. To je lažje opredeliti na nacionalni ravni, kot pa da si tu zmanjš, zmišljujemo neke visoke številke, ki ne odražajo nič drugega kot absurdno matematiko. Tako da teh 70 odstotkov ni ravno najbolj relevantnih. Kakršno koli kvantificiranje na evropski ravni, kakršno koli podrobno opredeljevanje na evropski ravni ne bo koristilo. Evropa mora storiti dvoje. Najprej mora zagotoviti to pravico, govorim o dohodku, ne govorimo o plači, govorim o dohodku. Vsak evropejec v družbi blagostanja v družbi, ki ima socialno, politično in drugo razsežnost, mora imeti ustrezen minimalni dohodek. Vendar se to opredeljuje v primeru vsakega posameznika praktično. Države članice bodo poskrbele za izvajanje tega ukrepa v praksi. Ne smemo se na evropski ravni spuščati v podrobnosti. Benchmarking vse lepo in prav, kajti vsi se moramo učiti, vendar mora benchmarking, torej postavljanje teh pragov in meril, upoštevati tudi nacionalne okoliščine. Nekaj morda deluje bolje v eni državi kot v drugi državi, zato ker je pač stanje industrije drugačno, ker so same okoliščine drugačne in še marsikateri drug dejavnik vpliva. Predvsem moramo poskrbeti, da bo ta dohodek obvezen. Lahko se sicer še pogovarjamo o tem, da se na evropski ravni dogovorimo o tem, kaj je to zadosten minimalni dohodek. Da zagotovimo vsaj tiste minimalne elemente v življenju posameznika. Ne bom se spuščal zdaj v to, ali naj bo ta zakonodajni akt direktiva ali karkoli drugega. Pomembno je, da na evropski ravni zagotovimo to pravico do dohodka. Namen tega dohodka pa je, da se odpravi velika revščina. In kaj je druga zadeva, ki bi jo rad izpostavil? Govorim kot Enrique Calve. Ne govorim v imenu skupine Alde. želim demokratično predstaviti svoje mnenje. Evropa lahko ponudi finančno pomoč. Tu lahko posreduje. Ne bomo zgolj rekli, ja, imate pravice. Imate pravico, naprimer, do sofinanciranja. Ampak vse države niso trenutno v stanju, da zagotovijo minimalni dohodek vsem. Veliko so v ZDA tudi govorili o tem, ker je mobilnost toliko večja, ampak ne želimo, da bi države, ki so več let trpele ali pa ki so doživele izbruh vulkana, ki jim je še dodatno zapletel gospodarsko stanje, potem izvisele. Zagotoviti moramo evropsko solidarnost preko Evropskega socialnega sklada ali preko česarkoli drugega, preko naložb zlasti znotraj evroobmočja to velja. Na voljo imamo sredstva za nek finančni pakt, pa je vseeno, kje bomo dobili ta sredstva. Lahko jih vzamemo tudi iz sklada za obrambo. Reči moramo, da je Evropa veliko več kot zgolj trg, zato se mi zdi, da bi morali preveriti, vse te minimalne potrebe posameznikov, uložil bom predloge sprememb s tem v zvezi, tudi naša skupina jih bo. V Evropi bi morali jasno povedati, da gre tu za obveznost, za moralno obveznost, ne smemo dopustiti tako velike revščine. Države morajo seveda opredeliti, kaj je nacional, na nacionalni ravni opredeljeno kot velika revščina. Pri tem bo država zagotovo upoštevala svojo zgodovino, svojo kulturo, svoje podnebje in kaj se nekaj še vse. Ta minimalni dohodek bo zgolj še dodaten socialni prejemek. Ne moremo pa usiliti nekega odstotka, številke takšnega ali drugačnega dohodka. To je enostavno neizvedljivo kaj te, če se bomo zadeve lotili na tak način, se bojim, da nas bodo zavrnili. No Poglejte si, kaj se dogaja naprimer v Romuniji. Prijetna država, ampak ne moremo jim reči 70 odstotkov tega enonega, to bo minimalni dohodek. Pri nas je pač stanje drugačno. Tudi v Bolgariji se zadeve odvijajo na podoben način. Ne želim, da bi postavljali neke fiktivne številke, ko gre za minimalni dohodek. Upam, da bodo Laura in ostali upoštevali tudi to mnenje. Zagotovo nas čaka še dolga pot pogaja, na koncu pa bomo odsegli dogovor. Hvala. Najlepša hvala. Izguje ni nikogar. Gospa Ždanuka, izvolite. A, pa je nekdo iz Goje. Izvolite. Ora, bom dia, peço desculpa que estou, estou na... Najlepša hvala. In se opravičujem, namreč eh, bil sem tudi na drugem odboru. V imenu Joao Pimentel Lopez bi rad povedal naslednje. Torej, bom povzel njegovo mnenje. V zadnjih letih je zaradi politike vrčevanja prišlo do manjšega potencijala držav članic, da bi lahko delovale na socialnem področju in izpolnjevale svoje dolžnosti, kar se tiče socialne podpore. Politika vrčevanja je povzročila to, da ni bilo dovolj naložb, in prav zaradi tega so se vsi indikatorji revščine poslabšali. Poslabšala se je tudi revščina, tako kar se tiče gospodarskih, kot tudi socialnih aspektov. Situacija je slabša kot kadarkoli poprej, tako da ne moramo kar tako stati križem rok in ne ukrepati. Predlogi sprememb, ki jih je kolega pripravil, govorijo predvsem o kolektivni socialni odgovornosti, zato da se bojujemo proti revščini in socialni izključenosti. Ne gre samo za zmogljivosti posameznikov, ne gre za javno politiko, za boj proti revščini in socialno vključenost potrebujemo ukrepe, s katerimi se bo zagotovilo spoštovanje določenih pravic. Namreč, če se bo spoštovalo njihove pravice, potem ljudje ne bodo padli v to past revščine in odvisnosti. Vključujoča družba brez revščine zahteva to, da se prerasporedi bogatstvo, potrebujemo boljše kolektivne pravice, boljše kolektivne pogoje, socialno varnost. Eh, univerzalno zdravstveno zavarovanje, brezplačne kakovostne storitve, zato da se prebijajo ljudje iz tega kroga izključenosti iz družbe. Potrebujemo racionalne scheme za minimalni dohodek, se lahko le tako zagotovimo, da ljudje, ki izpolnjujejo pogoje, spet dostojno zaživijo in se vključijo v trg dela. Potrebujemo enake priložnosti za oba spola tako da ne bo uh, diskriminacije glede na izvor osebe oziroma diskriminacije glede na socialni razred. Ljudem moramo pomagati, da se vključijo v aktivno življenje in niso izključeni iz družbe. 60 odstotkov aktivnega prihodka oziroma prihodka aktivnega prebivalstva, to je meja revščine. Če si ogledamo potem te številke za vsako državo članico posebej, je to dober referenčni okvir. Na tak način moramo zagotoviti, da je mesečni prihodek nad tem pragom revščine. Zagotoviti moramo tudi, da se ustvarjajo dodatni instrumenti za boj proti revščini, ki bodo dolgoročno znižali stroške za družbo. Torej, ne gre za dolgoročne stroške, ampak dolgoročne naložbe, da izboljšamo socialno kohezijo in socialno vključenost. Hvala. Najlepša hvala. Zeleni, gospa Ždanoka, izvolite. Eh. Najlepša hvala. Za začetek eh, naj tudi jaz povem, da cenim ta pogum gospe Ageje, da se je lotila te pomembne razprave. Omenila bi nekaj komentarjev na to, kar je povedal kolega iz uh, skupine liberalcev, ki predstavlja liberalni pogled na to zadevo. Razmisliti moramo o tem, v katero smer gre Evropska unija. V pogodbi piše, da je Evropska unija socialna unija in razmisliti moramo, ali bo to ostalo tako ali pa bo vse temeljilo na konkurenčnosti in bo vsak stal zase. Minimalni dohodek ni samo orodje za boj proti revščini, kot ste rekli. Ne, ta inštrument obravnava več kot samo revščino konkretnih eh, oseb v državah članicah. V Evropski uniji imamo zelo velike razlike med bogatimi in revnimi. Tako znotraj ene države članice, kot tudi med različnimi državami članicami. Po zadnjih razširitvah, oziroma po razširitvi leta 2004, ko se je pridružilo 13 novih držav članic, se, se razlike med revnimi in bogatimi še povečujejo. Ogromno ljudi iz revnih držav članic se seli v bogatejše države. Sama prihajam iz Latvije in ena tretjina prebivalstva se je izselila. naše prebivalstvo se je torej res znižalo. Ne vem, kakšne so vse številke za Romunijo, ampak to lahko preverimo. Prepričana sem, da je situacija podobna tudi v Litvi, na Polskem in tako naprej. Istočasno, če si ogledamo Gini indeks, torej razliko med bogatimi in revnimi, se ne spreminja. Torej v Latviji, Romuniji, na Polskem je ta gini indeks izjemno visok, pa še raste. To je torej problem politike. Ne gre za ideološko vprašanje, gre za politiko. In prav zato moramo rešiti ta problem. Naše starišče je naslednje. Opredeliti moramo skupna načela potrebujemo skupne opredelitve in skupne ukrepe za to, da odpravimo te razlike. Ne gre samo za vprašanje minimalnega dohodka, gre tudi za minimalno plačo in tako naprej. Ampak sedaj govorimo o minimalnem prihodku in ostu moramo nadaljevati. Mi imamo predlog za spremembo šestega odstavka, ki se nanaša tudi na druge dele poročila. Žal v izvirnem predlogu to ni bilo dovolj jasno opredeljeno in zato smo tukaj precej strogi pri tej spremembi. Pa še nekaj, kar nam povzroča skrbi, smo zato pripravili tudi predlog spremembe je vprašanje, kdo je prejemnik. Ne gre samo za državljane. V uvodni izjavi E je govora o programih za minimalni dohodek za naše državljane, ampak pozabljamo na druge rezidente oziroma prebivalce držav članic. V Latviji imamo 13 odstotkov prebivalstva, ki ima drugačno nacionalnost. Gre za nedržavljane, ki pa so prebivalci naše države. Zakonodaja jim dodeljuje enake socialne pravice kot našim državljanom in zato jih ne smemo pozabiti. Situacija je podobna tudi v Estoniji. Poleg tega pri nas eh, živijo tudi državljani tretjih držav, ki imajo stalno prebivališče in s tem povezane socialne pravice. Prav zato je potrebno to opredelitev spremeniti tako da govorimo o prebivalcih, o ljudeh ali kaj podobnega, ne pa o državljanih. O tem bomo govorili jutri na prvi izmenjavi mnen z poročevalci v senci. Pa še nekaj, ta stara resolucija Evropskega parlamenta iz leta 2010 govori o 60 odstotkih povprečnega dohodka. To moramo upoštevati. Po našem mnenju moramo to vključiti in tega ne smemo pozabiti, ko se pripravlja novo besedilo o minimalnem dohodku. Uh, Hvala lepa. Gospod Mrta, izvolite, nadomešča gospod Mrta. Hvala, predsedujoča se bi rad opravičil v imenu dr. Mela, ker je trenutno na seji drugega odbora. Bi radi še kaj povedali v njenem imenu? Ne, potem pa hvala lepa. Tako lahko nadaljujemo za kolegi, ki so prosili za besedo, gospod Ribeiro, izvolite. Hvala lepa, predsedujoče. Za začetek eh, naj povem, da sem učiteljica v srednji šoli, In ko se pogovarjam z svojimi učenci, postane izjemno jasno, da so politike za minimalni dohodek ključnega pomena in da vplivajo na življenje naših državljanov. Zagotoviti moramo minimalni dohodek za to, da zagotovimo socialno dostojanstvo ljudi. To je še posebej pomembno za otroke, za ljudi, ki imajo invalidnost in za starejše osebe. To pa seveda ne pomeni, da lahko minimalni dohodek uporabimo na samo ozek način. Ne, to moramo storiti na bolj širši način kot sedaj. Če imamo sklad, ki ima določeno finančna sredstva, to ni dovolj, da bi zagotovili možnost, da bodo družine, ki prejemajo te prihodke, lahko tudi izkoristile te inštrumente. Ne potrebujemo nekaj več, da omogočimo ta prehod na trg dela. Potrebujemo usposabljanje, podporo in tako naprej. Ni se preprosto vrniti na delovno mesto. Potrebujemo podporo za ljudi, da se lahko odločijo za drugo usposabljanje, za prekvalifikacijo in tako naprej. Če ne bomo sprejeli teh dodatnih ukrepov, bomo samo povečali revščino in socialno izključenost. Torej, minimalni dohodek je dobra zamisel, ampak samo kot del širšega programa za integracijo v družbo. Ni dovolj, da samo spremenimo ime inštrumenta. To smo storili na portugalskem in to ni dovolj. Potrebujemo mehanizme za podporo, ki bodo delovali. V nasprotnem primeru bomo rekli, da si želimo pomagati ljudem, ki imajo probleme, ampak tega sploh ne bomo storili, bomo samo zapisali nekaj dvoličnega v besedila. Hvala lepa, gospod Fundulica. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedala gospa Adžeja. Hvala lepa, gospa Adžeja, za to pobudo in za poročilo. Najprej moramo preveriti, kakšen je prak revščine v vsaki državi. Ta zagotovljen dohodek je namreč namenjen temu, da se odpravi revščina, da se odpravi lakota. Vendar je prak revščine v Italiji, Franciji, Nemčiji in Grčiji različen. Kot smo slišali, imamo sicer skupno valuto, ampak evropski državljani ne morejo z istim zneskom kupiti enake količine blaga v eni ali drugi državi. Ogromno ljudi živi pod pragom revščine v Evropi, zato se mi zdi, da bi se morali osredotočiti prav na to vprašanje v vsaki državi posebej. Ta dohodek, je namenjen temu, da ljudje ne bodo umirali od lakote. Ampak kateri so razlogi, ki privedajo državljane v revščino? Po našem mnenju so to napačne evropske politike, ki so privedle do visoke stopnje brezposobnosti. Pri nas v Grčiji je naprimer stopnja obdavčenja izjemno visoka. Na voljo imamo omejene socialne dohodke. Ljudje, ki imajo ničelni dohodek, so naprimer obdavčeni zgolj zaradi tega, ker imajo avto ali hišo ali ker so poročeni. Torej, ljudje, ki nimajo dohodka oziroma ki imajo ničelni dohodek, lahko še vedno plačajo 2000 evrov davka zgolj zaradi tega, ker imajo v lasti premoženje. Preko to vrstnega obdavčenja lahko vlada naprimer dobi presežek, ki omogoča, da odplača svoj dolg. Samo, če bomo politiko popolnoma spremenili, se bomo lahko borili proti revščini. Poročilo je dobro, zagotovo bo ljudi osvestilo, vendar se mi zdi, da Evropska unija žal ne bo ponudila pravega odgovora. Hvala. Najlepša hvala. Ima še kdo kak komentar? Ne, komisija, želite kaj povedati? Imate kak komentar glede tega poročila? no. Ne, nimamo komentarja v tem trenutku. Hvala. Najlepša hvala. Besedo torej dam gospi Ađej. Še enkrat izvolite. Eh, hvala lepa za pripombe, ki ste jih podali. Hvala lepa za izraženo podporo preko predlogov sprememb. Mislim, da imamo na voljo dober temelj. Hvala lepa, da ste rekli, da sem bila pogumna Ne vem, ali mislite, da imam samomorilna nagnjenja ali pa dejansko cenite moja prizadevanja in namen. Pogum je tisto, kar potrebujemo, če želimo dejansko v praksi speljati konkretne ukrepe. Kolega Gerike, revščina ni nekaj, kar zadeva državo članico, temveč zadeva rev, celotno Evropsko unijo. V revščini živi 106-120 milijonov ljudi. Razumem sicer vašo argumentacijo, ampak danes govorimo o skupnem problemu. Tako da bolj kot se bomo poenotili, lažje bomo in bolj učinkovito bomo razrešili ta problem. Kajti, kot vidim, smo pri številnih vprašanjih predvsej vsak k sebi revščina ne razlikuje med posamezniki na podlagi veroizpovedi, državljanstva, jezika, ki ga govorijo. Državljani, o katerih govorimo, imajo skupno značilnost, to pa je, da živijo v revščini, zato moramo poiskati skupno rešitev. Evropska unija ne samo, da lahko, temveč mora sprejeti pomembne ukrepe. Kar zadeva pripombe kolega Šambona, veliko skupnega imava, imava podobna stališča. Je pa res, da imamo težave s tem, na katerem povprečju bomo izračunavali ta dohodek. Predlagam, da začnemo delati na skupnih točkah, kjer se strinjamo, zato da najdemo rešitev. Mislim pa, da ste vi danes izpostavili pomemben problem, velika revščina. Danes nimamo na voljo kazalnikov s tem v zvezi. Dobro je, da ste izpostavili to razlikovanje med revščinami. Hvala lepa za to. Hvala lepa tudi kolegu Prijetu za vprašanja, ki jih je zastavil. Zagotovo se strinjam s tem, kar ste povdarili. Zadovoljna sem tudi zaradi komentarjev kolega Baha in kolegice Ribeiro. Oba sta pokazala, da je Evropa pogosto razdeljena na tisoče različnih stališč, pri tem vprašanju pa skuša najti skupno stališče. Hvala lepa tudi kolegici Ždanoki. Najna stališča so bolj ali manj usklajena, tako da jo bom prosila predvsem za podporo pri vprašanju parametrov, na podlagi katerih bomo izračunavali minimalni dohodek, torej ko bomo govorili o teh pragovih moja država, pa tudi vaša država postopoma že doživljata migracijo v nasprotni smeri, je, da k nam prihaja ogromno migrantov, ki jih tudi sprejmemo, po drugi strani pa nas zapušča ogromno mladih. 110 tisoč mladih je v lanskem letu zapustilo Italijo, ker so iskali boljše življenje drugot. Dobro poznam razmere v Italiji, pa tudi v Grčiji. Kot je rekel kolega Fontulis, čaka nas veliko dela. Bom pa do samega konca skušala storiti vse, da dosežemo Eh, cilj in skupni rezultat. Moram pa reči, da mi je žal, da se ni komisija oglasila, da ni povedala niti dveh besed, ko smo imeli prvo javno predstavitev, na kateri, na kateri je sodelovala tudi komisarka Tisen, je rekla, da podpira ta ukrep za boj proti revščini. Danes sem resnično pričakovala, da bo komisija vsaj par besed izrekla na to temo je pa dobro, da se vsi zavedamo, kako pomembno je, da se poenotimo. Danes, bolj kot kadarkoli prej, je pomembno, da pripravimo dober dokument, ki bo komisijo prisilil, da spreme konkretne ukrepe. Lahko se pogovarjamo o vsebini, zagotovo se lahko pogovarjamo o načelih, o tem, kako vsaka politična skupina vidi ta vprašanja. Vseeno pa se mi zdi, da bi morali zauzeti skupno stališče do ciljev naš namen je, da 120 milijonov revnih državljanov v Evropi, ki živijo pod pragom revščine, spravimo ven iz tega stanja. Materam, otrokom, družinam, posameznikom moramo zagotoviti dostojno življenje. To je skupno načelo. Skušali bomo storiti vse, zato da dosežemo ustrezno raven dohodka tu se parlament in komisija razlikujeta. Ampak ne pozabite, komisija, da ste v tem postopku enakopravni parlamentu in zahtevamo, da storite kaj konkretnega. Najlepša hvala, gospa Ageja. Mislim, da lahko zaključamo, zaključimo do povdanski del. Se vidimo ob treh popovdne. Takrat pride gospa Iljana Ivanova iz Evropskega računskega sodišča. Razpravljali bomo o zanimivem poročilu glede tega, kako učinkovita je Evropska unija pri boju zopr brezposobnost mladih. Se vidimo ob treh.